Na dnevnem redu nas čakata zdaj izjavi sveta in komisije v zvezi s pregledom avstrijskega predsedovanja svetu. Vse poslanke in poslance tudi obveščam, da tu ni predviden postopek pritegnite pozornost predsedujočega, niti ni predviden postopek v okviru modrega kartona. Preden pa besedo predam kanclerju Sebastianu Korcu, bi se rad zahvalil avstrijskemu predsedstvu. Hvala lepa za aktivno in učinkovito sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa tudi avstrijskemu predsedstvu za vabilo parlamentu, da sodeluje na vrhu EU-Afrika. Tudi predsednik Juncker in predsednik Evropskega sveta Tusk sta sodelovala na tem vrhu. Zdi se mi, da se je vaše predsedovanje s tem dogodkom tudi zelo pozitivno zaključilo. Hvala lepa tudi vsem predstavnikom avstrijske vlade, ki so sodelovali na zasedanjih Evropskega parlamenta. Hvala lepa pa seveda tudi bruselskemu predstavništvu na Dunaju. Zdaj pa besedo predajam gospodu Korcu. sehr geehrter Herr. Spoštovani predsednik parlamenta, spoštovani predsednik komisije, spoštovani predsedniki in predsednice poslanskih političnih skupin in spoštovani poslanki, poslanci ter poslanke. Veseli me, da sem lahko eh, spet eh, gost Evropskega parlamenta, da lahko predstavim pregled avstrijskega predsedovanja svetu. Za nami je zelo intenzivnih šest mesecev. Imeli smo natrpan delovni program in zelo dobro smo sodelovali z Evropskim parlamentom. Prav zato bi se vam rad najlepše zahvalil že kar na začetku za to odlično sodelovanje med svetom, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom v zadnjih šestih mesecih. Torej najlepša hvala, da ste nas v času predsedovanja tako dobro podprli. V času našega predsedovanja smo vedno ustrajali, da je potrebno tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Prav zato bi se zahvalil Juli Anne Bogner Strauss in Karolin Edstadler. V času plenarnega zasedanja sta nas namreč oni dve ponavadi predstavljali tukaj v Štrasburu. Zahvaljujem pa se vam tudi za 163 pogajanj v trialogu, ki so potekala v času našega predsedovanja. V tem času smo se dogovorili glede 53 zadev. Veliko truda je bilo vloženega v to, tako v predsedstvo, kot tudi v eh, komisiji in parlamentu, zato ker smo bili vsi pripravljeni sklepati kompromise. Zahvaljujem se ekipi našega predsedovanja Anfaran in tudi Miki Mašek in Aleksandr Šalenberg ter uh, obe ekipi predsedstva v Bruslju in v Dunaju ste res odlično delali. Vsi smo le tako močni kot najšipkejši člen in zato se zahvaljujem odličnim partnerjem, uh, ki so predsedovali pred nami in za nami. Poleg tega se uh, pa želim tudi romunskemu predsedstvu veliko uspeha v času njihovega predsedovanja. Julija sem bil na plenarnem zasedanju In takrat sem dejal, da ne smemo razumeti Evropske unije kot nekaj samoumevnega. Vsak dan moramo biti aktivni pri tem, da izboljšamo našo unijo. Seveda se moramo lotevati težkih in napornih razprav, ampak že takrat sem povedal, da sem prepričan, da nas bo tudi v prihodnosti več stvari družilo kot ločevalo. In enako bi želel povedati tudi danes kot Evropska unija se vedno znova soočamo s tem izzivom, da je naša struktura izjemno kompleksna. Sprejemanje odločitev včasih traja dolgo in se zdi celo skoraj nemogoče. Ampak veliko elementov je, ki nas združujejo. Skupaj se moramo lotevati izzivov, ki so pred nami, in prav zato mislim, da ni nobene alternative našemu sodelovanju, in nobene alternative temu, da moramo biti pripravljeni na določene kompromise. V zadnjih šestih mesecih smo dosegli nekaj dobrih kompromisov in zato sem zelo hvaležen. Prepričan sem, da smo Evropsko unijo v pomembnih vprašanjih usmerili v pravo smer. V okviru današnje razprave bi rad morda začel kar z brexitom in izzivi, ki so povezani s to temo. Ko smo julija prevzeli predsedovanje svetu, smo si zadali cilj, da bi storili vse za to, da zagotovimo enotnost 27 držav Evropske unije. Danes bi se rad zahvalil predsedniku komisije, pa tudi Mišelu Barnjeju, za zelo dobro vodenje pogajanj. Namreč uspelo nam je. Ves čas smo podpirali to, da ohranimo enotnost 21, 27 eh, držav članic. Evropska unija je bila v pogajanjih z Združenim kraljestvom zelo uspešna. Bili smo eh, enotni v pogajanjih, dosegli smo dober rezultat in pripravili politično izjavo glede prihodnih odnosov z Združenim kraljestvom. Tudi če bo glasovanje danes popovdne v parlamentu Združenega kraljestva negativno, tudi če bodo naslednji tedni in meseci težki, Upam, da bomo vseeno ohranili to združenost in enotnost 27 držav Evropske unije. Upam, da bomo še naprej enotno nastopali v okviru sveta, komisije in parlamenta. Avstrija bo tudi po koncu našega predsedovanja podpirala to skupno stališče. Kar se tiče Brexita, smo se mi organizirali pod našim motom Evropa, ki ščiti. In tukaj smo se osredotočili na tri teme. Boj proti nezakonitemu priseljevanju, dobrobit in konkurenčnost in tretjič naša soseska. Namreč, če želimo zagotoviti varno Evropo, mora biti naša soseska stabilna. Kar se tiče prvega področja varnosti in migracijske politike, naj povem naslednje. Kljub blokade glede porazdelitve smo dosegli napredek pri sodelovanju s tretjimi državami. Še posebej smo dosegli napredek z Egiptom, pa tudi z drugimi državami smo izboljšali naše sodelovanje. Reševanje v sredozemlju sedaj ne poteka samo iz evropskih držav, namreč v tem primeru eh, dobijo ljudje nekako vstop v Evropo. Sedaj pa smo omogočili tudi to, naprimer, da Egipt pošilja ladje v sredozemlji in rešuje begunce ter jih vrne v Severno Afriko. Kaj to pomeni? Kar 95 manj ljudi sedaj prispe v Evropo v primerjavi z letom 2015. Ni pa se zmanjšalo samo število prišlekov v Evropo, zmanjšalo se je tudi število smrtnih žrtev v sredozemlju. Osrednja sredozemska pot preko Italije je danes v bistvu de facto zaprta v zadnjih tednih tako rekoč ni bilo nobenih prišlekov, ki bi prišli v Evropo preko te poti. Ministri za notranje zadeve so se dogovorili glede krepitve mandata Frontexa. Frontex bo lahko bolje sodeloval z tretjimi državami v prihodnosti, poleg tega pa bo imel pomembno vlogo tudi pri vračanju. Kar se tiče krepitve osebja, Tukaj uh, smo še vedno odprti glede različnih uh, predlogov, se pa zauzemamo in podpiramo predlog komisije. Vabim vas, da se pogovorite z vašimi vladami, namreč nekatere vlade je še potrebno prepričati, da je ta predlog dober. Kar se tiče spora glede porazdelitev, tukaj smo se mi odločili, da tega spora ne bomo podpihovali, ampak bomo pripravili novi predlog predlog o zavezujoči solidarnosti. In tudi tukaj bi se rad zahvalil komisiji, ki je pozitivno podprla naš predlog. Potem pa, kar se tiče konkurenčnosti in dobrobiti v Evropi. Tukaj eh, želimo trajnostno zaščititi našo dobrobit. Osredotočili smo se predvsem na trajnostno krepitev notranjega trga. Veliko število predlogov smo dobili pri predlogu eh, enotnega digitalnega trga in ti predlogi so bili tudi potrjeni, naprimer področje kibernetske varnosti in eh, uredba o radiodifuziji. Govorili smo tudi o pravilnem, pravilni obdavčitvi spletnih podjetij, sploh velikih eh, podjetij na tem področju. Pripravili smo predlog, ki je dober, ampak še ni potrjen. Tudi tukaj vas vabim, da nam pomagate prepričati tiste države članice, ki so še skeptične do tega predloga. Trajnostni razvoj je za Avstrijo izjemno pomemben. Prav zato me res veseli, da smo skupaj uspeli doseči prepoved določenih eh, plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in zmi, zna, znižanje dovoljenih izpustov za težka tovorna vozila. Svet in parlament sta tukaj zelo dobro sodelovala, zaključili smo nekaj uspešnih pogajanj v trialogih. Varstvo na delovnem mestu pred določenimi kancerogenimi snovmi in ustanovitev agencije za eh, zaščito na delovnem mestu, to sta tudi dosjeja, pri katerim smo dosegli napredek. Močna Evropa, konkurenčna Evropska unija pa potrebuje tudi sodoben proračun. Pogajanja glede večletnega finančnega okvirja so potekala v času našega predsedovanja. Na začetku sem bil precej skeptičen, nisem bil prepričan, ali bomo lahko dosegli napredek na tem področju. Na prošnjo predsednika komisije pa sem potem vseeno popustil in smo resnično uložili veliko truda v to vprašanje. In predsednik komisije je imel prav, namreč dosegli smo veliko več napredka, kot sem pričakoval. Ob koncu našega predsedovanja, decembra, smo tako lahko predali eh, zaključen dosje pogajanj in sedaj upam, da se bo eh, ta pogajalska eh, strategija nadaljevala. Kar se tiče sosedske politike, tukaj pa sem jaz kot avstrijec zelo zadovoljen s tem, da smo se bolj osredotočili na Zahodni Balkan. Odlično je, da smo sedaj priča pozitivnemu napredku v določenih državah Zahodnega Balkana. Rešen je bil spor glede imena v eh, glede Makedonije in zaključili smo nekaj odprtih poglavi pri pogajanjih glede eh, za Srbijo. To je res odličen napredek upam, da bo Romunija in tudi naslednja predsedstva sveta, da bodo ohranili to osredotočenost na Zahodni Balkan. Rad bi se zahvalil predsedniku Tajaniju za dobro sodelovanje glede afriškega foruma. Na Dunaju smo organizirali skupni skupni vrh za Afriško unijo in želeli smo se pogovoriti o tem, kako lahko izboljšamo pogoje za življenje v Afriki. Ne želimo prepuščati te celine Kitajcem, ki veliko vlagajo v njo. Afriške vlade, ki so se udeležile tega vrha, so, nam, eh, so bile zelo zadovoljne in so nam dale dobre povratne informacije. In zato se zahvaljujem vsem, ki so bili udeleženi pri organizaciji tega vrha. Pa še ena tema je za Avstrijo izjemno pomembna, še posebej glede na našo zgodovino. Gre za boj zoper antisemitizem in antizionizem. Oktober smo imeli prvo evropsko konferenco na to temo, v kateri so sodelovali judovske skupnosti po celi Evropi. Decembra smo pripravili tudi eh, svete, sklepe sveta na to temo, ki so bili potrjeni. Zahvaljujem se vsem predsednikom držav in vlad v svetu za njihovo podporo. Izjemno pomembno je, da to storimo, namreč eh, judinje in judi v nekaterih državah članicah se ne počutijo več varne in ni dovolj, da to samo sprejmemo, odločno moramo eh, sprejeti tudi ukrepe zopr takšne dejavnosti. Zahvalil bi se tudi komisiji, predsedniku Junkerju, potem bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, predsedniku Tajaniju in tudi drugim predsednikom držav eh, in vlad ter nasplošno državam članicam za zelo konstruktivno sodelovanje v času našega predsedovanja. Vedno smo se trudili, da bi dali naš prispevek k krepitvi Evropske unije. Iskali smo kompromise in želeli doseči konkretne rezultate. Zelo vesel sem, da nam je to uspelo doseči na mnogih področjih. Mi kot eh, Republika Avstrija se bomo še naprej zauzemali za krepitev Evropske unije. Vem, da se je v Evropskem parlamentu že malce začela volilna kampanja, in zato vsem, ki bodo ponovno kandidirali v naslednji sklic parlamenta, želim veliko uspeha na volitvah. Upam, da bo v okviru volilne kampanje potekala tudi dobra in vsebinska razprava o prihodnosti Evropske unije. To namreč potrebujemo. Upam pa tudi, da bo ta razprava spoštljiva, namreč to je v smislu enotne, močne Evrope in to je tudi spoštljivo do naših državljanov. Torej še enkrat hvala lepa za dobro sodelovanje v zadnjih šestih mesecih in vse dobro Evropski uniji. You, your... Najlepša hvala, gospod kancler, hvala za vaš govor in hvala tudi za to, da se zauzemate za boj proti antisemitizmu. To je izjemno pomembno za naš parlament, ki vzpodbuja dialog med različnimi religijami. Hvala za vaše delo na tem področju, ki ga vsekakor vzpodbujamo. Sedaj pa dobi besedo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Izvolite. Monsieur eh, le président. Gospod predsednik, dober dan, pozdravljeni, gospe in gospodje poslanke in poslanci, spoštovani zvezdni kancler, gospa ministrica in ostali člani avstrijske vlade, veleposlanik, ki je zelo odgovoren za osebinski uspeh avstrijskega predsedstva. Gospe in gospodje, ni ravno smiselno, da sedaj ponavljam to, kar je Zvenci Kacer že povedal. Eh, Rezultati avstrijskega predsedovanja so resnično eh, zavidljivi. Število dogovorov, ki ste jih sprejeli eh, v trialogih med svetom, komisijo in eh, parlamentom, so odlični. 134 dosjejev je bilo uspešno uh, zaključenih na pogajanjih, 73 uh, dogovorov je bilo sklenjenih s parlamentom. Sam imam kar nekaj izkušenj pri takšnih pregledih rezultatov. In ta, te rezultate avstrijskega predsedovanja lahko primerjam z drugimi predsedstvi, ki so začeli z višjimi ambicijami. In rezultat avstrijskega predsedovanja je vsekakor eh, zavidanje ureden. Za eno izjemo, ki pa je vseeno zelo pomembna. Želel sem si, da bi avstrijska vlada ta zgodovinski trenutek izkoristila tudi za to, da bi potrdili in sprejeli migracijski pakt Združenih narodov. Gospod kancler, Sebastian ve, da sem se jaz zauzemal za to, da bi predsedstvo sveta bolj pozitivno pogajalo ta migracijski pakt, namesto da je pošiljalo negativne signale tukaj. Res pa je tudi, da Avstrija ni edina država, ki je zavrnila migracijski pakt. Tega sicer ne razumem, še do danes ne razumem, zakaj se je to zgodilo, zakaj je do tega prišlo, ampak torej, razen tega momenta šibkosti v času avstrijskega predsedovanja, drugih. Eh, problemov z avstrijskim predsedovanjem nisem imel in jim tudi nimam kaj drugega očitati. Po mojem mnenju je bilo to predsedovanje pozitivno za Evropsko unijo. Torej, iz eh, vidika Evropske komisije mislim, da bi bilo dobro, če imeli še več takšnih predsedovanj, ki bi bile konsistentne in eh, ki bi tudi tako stabilno vodila Evropsko unijo kot avstrijsko predsedstvo. Užival sem v tem eh, duhu sodelovanja, namreč eh, mi kot Evropska komisija smo se vedno lahko zanes, zanesli na to, da bo Evropsko predsedovanje v času avstrijskega predsedovanja zagotovilo enotnost 27 držav članic, predvsem kar se tiče Brexita. To ni tako preprosto, kot se sliši, in to je bilo konsistentno ne samo na svetu, ampak tudi v delovnih skupinah. Avstrijsko predsedstvo je jasno povedalo njihovo stališče, ki mu je tudi sledilo. In to je vsekakor nekaj, kar je potrebno pohvaliti. Sebastian je pravkar omenil, In tudi jaz sem zelo zadovoljen, da je, Evropsko, da je avstrijsko predsedstvo potrdilo pomembne dosjeje na področju varovanja zunanih mej. Evropska komisija je predložila svoj predlog glede varovanja zunanih mej in um, mi smo naš predlog malce spremenili na podlagi predlogov avstrijskega kanclerja. deset tisoč mejnih uradnikov, ki bi jih naj imeli v rezervah do nekega leta, je bilo po mnenju avstrijskega kanclerja preveč. In smiselno je, da se je avstrijsko predsedstvo zavzelo za to, kar so vse države želele. Avstrijsko predsedstvo je namreč poskušalo ohraniti njihovo zamisel v različnih svetih in v različnih gremijih. Žal, sem, eh, žal me zapušča glas, kar je dobra novica za vse, namreč v tem primeru ne bom govoril predolgo, ampak eh, rad bi se odzval na to dvoličnost sveta. Vsi od nas zahtevajo to, da bi storili več na področju zaščite zunanih meja. Potem pa mi pripravimo predlog glede tega in eh, v svetu prihaja do mnen, ki, so, ki nasprotujejo našemu predlogu. Torej, ali zahtevajte to, kar res želite, ali pa bodite raje tiho. Takšno je moje mnenje. Se pa zahvaljujem avstrijskemu kanclerju za to, da je kar se da podprl predloge komisije. Hvaležen sem tudi za to, ker je kljub začetnim pomislekom um, prišlo do napredka na področju eh, Evropske inšpekcije za delo. Res sem prosil kanclerja, da bi nadaljeval eh, pogajanje na tem področju. Avstrijsko predsedstvo je imelo tukaj kar nekaj pomislekov, ampak je vseeno nadaljevalo z pogajanji. In zato sem res hvaležen. Mislim, da bo eh, ta dosje res napredoval. Kdorkoli misli, da Evropa ne podpira delavcev, se moti. Namreč tudi delavci imajo pravice in Evropa jih mora zaščititi. Avrisko, avstrijsko predsedstvo je tukaj res storilo pomemben korak v smeriti zaščite. Kar se tiče večletnega finančnega okvirja in finančne perspektive, tukaj bi res rad eh, izrazil zahvalo in pohvalo avstrijskemu predsedstvu kljub začetnim težavam je avstrijskemu predsedstvu uspelo zelo hitro zaključiti to pogajalsko, eh, ta pogajalski svežen, pogajalski paket. In to hitreje, kot je to uspelo v prejšnjih letih. Parlament je potem dobil eh, to pogajalsko podlago in ta bo deloval hitreje kot pa svet. Zato bomo lahko dosegli rezultate, ki jih potrebujemo, da bi lahko napredovali. Torej, tukaj eh, res lahko izrazim samo hvalo avstrijskemu predsedstvu. Vemo, kako zahtevno je pripraviti eh, takšno pogajalsko škatlo. Avstrijsko predsedstvo je za veliko potrpljenja in skrbi združilo različne elemente, ki so potrebni za to, da lahko dosežemo napredek na področju finančne perspektive. Hvala tudi predsedstvu za to, da so bili tako jasni, kar se tiče vprašanja antisemitizma. Nikoli si nisem mislil, da bo v mojem življenjsko obdobju se še zgodilo to, da bodo naši judovski sodržavljani prestrašeni, da jih bo strah eh, izražati svojo vero. Kar se tiče boja proti antisemitizmu, je avstrijsko predsedstvo jasno povedalo, kakšno je njihovo stališče. Na Dunaju je pred nekaj meseci eh, potekala konferenca, jaz sem se udeležil, obiskal sem judovsko skupnost na Dunaju in jasno sem povedal, da v Evropi ni prostora, za antisemitizem, rasizem in sovraštvo do tujcev. Avstrijsko predsedstvo je to zelo dobro ubesedilo, pa tudi z dejanji je pokazalo, kako pomembno je, da se bojujemo zopr takšno sovraštvo. Namreč Evropska unija je pripravljena, da se bojuje proti takšnemu nepotrebnemu sovraštvu. Zahvaljujem se avstrijskemu kanclerju za njegovo pobudo glede Afrika, Afrike. Na Dunaju je, potekalo, uh, je potekal sestanek na visoki ravni med afriškimi državami in evropskimi državami, in to je bila pomembna pobuda. Avstrijsko predsedstvo je večkrat izpostavilo, da brez bolj stabilne perspektive za prihodnost v Afriki, ne bo vizije za prihodnost Evrope, to je jasno. Tako jasne besede iz ust predsedstva Evropske unije so seveda izjemno pomembne. Kot sem že povedal, je, bil to zelo, je bilo to zelo uspešno predsedovanje. Zahvaljujem se kanclerju, avstrijski vladi, veleposlanikom in drugim predstavnikom. Hvala za vaše delo. Hvala za rezultate, ki ste jih dosegli. Namreč na začetku predsedovanja si nisem mislil, da lahko vse to dosežemo. Hvala lepa in servus. Zdaj pa prehajamo na predstavnike političnih skupin. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Kot veste, nas čaka še slavnostna seja ob 20. obletnici uvedbe evra. Kolega Weber iz skupine ELS. Predsednik Tajani, predsednik Juncker, spoštovani zvezdni kancler, predstavniki vlade, veleposlani, gospe in gospodje, dobrodošli. Tukaj sedaj govorimo o pregledu avstrijskega predsedovanja svetu. Tudi ELS skupina bi se rada zahvalila, ker je ta pregled stanja odličen. Mislim, da smo dosegli več, kot smo vsi tukaj pričakovali v teh šestih mesecih za prihodnost Evrope. Pošteno rečeno, politično se mi včasih zdi škoda, da javnih razprav o Evropi ne vodimo o drugih temah kot o kriznih temah. Vedno govorimo o tem, kar predstavlja težave za ljudi v Evropi, pozitivnih tem, tistih, ki jih zaključimo, pa skoraj da ne omenjamo tistih, ki krepijo Evropo. To je škoda. Škoda, da je tako. Kot politiki moramo to sprejeti, ampak to predsedstvo dokazuje jasno, da je možno veliko storiti. Našteli smo že politične in vsebinske točke. Še enkrat bi rad izpostavil za politično skupino ELS temo varnost, varnostnim skladom, kar se tiče kibernetske tehnologije in tehnologije dronov. Medoperabilnost izmenjave podatkov varnostnih organov smo okrepili. ECRIS, eno o tem, tudi področju blagostanja, tu smo dosegli napredek kar se tiče naložbenega pregleda v Evropi. To je pomenila točka za nas. Sporozum EU-Japonska je bil sklenjen med vašim predsedstvom in potem, kar se tiče roaminga, tudi roaminga za bančne transakcije, smo imeli veliko interakcije z državljani. To je bilo pozitivno, potem pa tudi okoljsko področje, prepoved plastike, rezultat glede CO2. To je dober rezultat, to se lahko sam pokaže in če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja tukaj v Evropi, kako uspešni smo, bi bilo toliko bolje. Pomembno je, poleg osebine, spregovoriti tudi o politični razpravi, kajti predsedstvo mora ne samo pravljati stvarmi, ampak tudi usmerjati pomembne teme, naprimer prvi neformalni svet v Zalcburgu, smo govorili o zaščiti na zonanih mejah, prioritizacija pri migranskih vprašanjih. To je bilo za nas ključnega pomena za ILS. E Tudi za nadaljne razprave je pomembno, da vemo, kaj in kdo je na evropskem ozemlju. Potem, kar se tiče digitalnega davka, tukaj ste že pionirski glede uvedbe tega davka v Avstriji in to velja potem tudi za velike koncerne, ki bi jih najprej sedeli k temu. To je naredilo tisti čestitke. Potem je bilo to dobro za Evropo, prav tako pa tudi razprava o vrednotah. Žan Klot Juncker je o tem že govoril. Če smo v Evropi na celini, kjer resno razmišljamo o nasilju nad ljudi, potem moramo to narediti za prednostno nalogo. Sam sem sodeloval na Dunaju na konferenci temi antisemitizma in to, kar smo slišali, to nas mora vse alarmirati, kar se dogaja in sporočilo je seveda nikoli več. Gospod in gospodje, veliko je bilo doseženega čestitke, za konec pa naj povem, da je Avstrija se predstavlja kot odločna država z močno vlado. Mislim, da so tudi državljani to prezeli, da so v teh šestih mesecih bili ponosni na to, da ste bili na vrhu Evrope, da ste imeli to priložnost doseči napredek. To je bilo dobro predsedstvo, kaj ostaja. Konstruktivno sodelovanje, odločnost vodenja in volja po konsenzu, da bomo šli naprej. Hvala lepa Sebastianu Kurcu in hvala lepa avstrijskemu predsedstvu. Naslednji na seznamu je gospa Rodriguez v imenu skupine SD. Izvolite. Gospod predsednik, gospod kancler, avstrijsko predsedstvo je začelo s pomembnim geslom Evropa, ki ščiti. Dejansko potrebujemo takšno Evropo, ki ščiti, ki varuje. Ampak nam se zdi, da je avstrijsko predsedstvo zagotovilo drugačno Evropo. Evropo zapiranja vase, Evropo strahu, Evropo sebičnosti, kar obžalujemo. Mi potrebujemo močno Evropo z močno, jasno misijo in ambicijo. Mislim, da lahko ponudimo vso to potrebno solidarnost. Začelo se je z dramo z begunci lahko bi dosegli hitre rešitve, tudi ko gre za iskanje in reševanje za nudenje azila. Vendar smo se soočili ponovno z dramatičnimi scenami v sredozemlju, kar obžalujemo. Evropa mora opredeliti celovito migracijsko politiko, če želi zagotoviti učinkovito organizirano upravljanje migracij, ker migracije potrebujemo namesto tega pa je prišlo do blokade pri ključnih elementih nove migracijske politike. Potem se je zgodila še ta epizoda z globalnim dogovorom o migracijah. Tudi to je obžalovanja vredno, kajti večina držav po svetu je ta globalni dogovor podprla. V Marakešu so nekatere države Evropske unije zavrnile podpis, pri čemer jih je vodila avstrijska vlada. Tudi to obžalujemo in tega enostavno ne moremo razumeti. To pomankanje ambicij in solidarnosti pa je povezano tudi z našimi državljani. Poglejmo si Evropski socialni stebr. To je najpomembnejša pobuda, kar jih imamo. Avstrijsko predsedstvo bi lahko tu doseglo rezultate, veliko hitreje, ko gre za celovite svežen direktiv in uredb, ki jih potrebujemo za izvedbo socialnega stebra. Nismo razumeli, zakaj avstrijsko predsedstvo ni želelo opraviti razprave na ministerski ravni, sejo ministrov ste prestavili. Mislim, gospod kancer, da bi morali besede končno prevesti v dejanja. Potem pa so tu še pomembna pogajanja o večletnem proračunu. Da, seveda moramo poskrbeti za sredstvo, da se bomo lahko soočili z novimi izzivi in da bomo izpolnili svoje obljube tudi na področju kohezije. Na zadnjem Evropskem svetu je bila sprejeta odločitev, da bo končni dogovor sprejet šele jeseni. To je prepozno. Veliko regij bo zaradi tega trpelo. Obstajajo pogoji, ki nam omogočajo, da sklenemo temeljni sporazum še pred to časovnico. Ne razumemo, zakaj avstrijsko predsedstvo ni želelo predstaviti bolj ambiciozne časovnice, da bi lahko tudi ta pogajanja zaključili. Imeli smo še eno priložnost eh, in sicer v okviru reforme evroobmočja. Leta in leta že čakamo na to. Rešitve so na mizi. Blizu sporazuma smo, sporazuma, ki nam bo omogočil, da vzpostavimo dokončno tudi bančno unijo in da vzpostavimo proračun za evroobmočje. Vsa monetarna območja na svetu imajo svoj proračun. Ponovno, avstrijsko predsedstvo je glede tega oklevalo, čeprav gre za ključni delež v mozaiku, ki nam bo omogočil, da oblikujemo stabilno evroobmočje in da presežemo vse razlike, ki so se pojavljale v tem kontekstu. Davčna vprašanja. Potrebujemo nov davek na digitalne storitve. Čim hitreje bi morali doseči dogovor s tem v zvezi. Moram reči, gospod kancer, da po našem mnenju avstrijsko predsedstvo ni izkoristilo ključnih priložnosti, ki jih je imelo za to, da bi oblikovalo močnejšo Evropo, ki jo potrebujemo. Soočamo se z valom novih zamisli, ki pozivajo k zapiranju vase, k sebičnosti, uveljavlja se ekstremna desnica ko smo soočeni z vsem tem, pa imamo izbiro, ali bomo popuščali in sklenili zavezništvo z vsemi temi akterji, ali pa bomo ponudili pravo, celovito alternativo, kako oblikovati ambiciozno, močno Evropo. Za nas, socialdemokrate, je to ključnega pomena. Resnično verjamemo, da se moramo podati v novo fazo ki bo privedla do novih vodstvenih struktur v Evropi. Hvala. Prosim, Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Zahradil. Hvala, gospod predsednik, gospod drugi predsednik, gospod kancler. Nasplošno gledano je bilo avstrijsko predsedstvo dobro organizirano, dobro oblikovano, učinkoviti ste bili, zato ker je Avstrija seveda dobro delujoča država. Veliko vprašanj ste pokrili, naj na hitro izberem par vprašanj. Začel bom seveda z migracijami in varnostjo. Moram reči, da je bilo prav osvežujoče videti malce drugačna stališča strani predsedstva in tudi strani kancerstva, kot smo bili vajeni v preteklosti. Zelo jasno ste navedli tisto, kar številni politiki niso želeli izreči na glas, namreč, da Evropa ni niti pripravljena, niti ne želi sprejemati stalnih tokov migrantov, ker bi to vplivalo tako na našo varnost, kot tudi na notranjo koherentnost družb v Evropi. Podali ste predloge in rešitve, naprimer, izboljšali ste šengenski. Mejni zakonik, sistem vstopa in izstopa, z obema predlogoma bomo lažje upravljali migracije, se lotili zakonitega priseljevanja. Mislim, da so vašemu sporočilu zelo dobro prisluhnili in ga zelo pozitivno sprejeli v osrednjem delu Evrope v višegrajskih državah. Zelo pomembno je, da države članice dosežejo soglasje, ne pa da se uveljavljajo arbitrarne rešitve, kot je naprimer ta zelo neposrečena schema preseljevanja, ki jo je izbrala komisija. Zaradi tega je prišlo do najhujših sporov med vzhodom in zahodom, med starimi in novimi državami članicami. Upam, da je zdaj ta predlog umaknen z mize. Ena od vaših prednostnih nalog je bila tudi, da zagotovite blagostanje in pa konkurenčnost evropskega gospodarstva, še posebej s pomočjo inovacij, digitalizacije. Prav ste imeli. Pri nas sicer kultura zagonskih podjetij, podjetij dobro deluje, ampak veliki akteri prihajajo izven Evropske unije. Mi bi morali storiti več za zagonska podjetja, za male in srednje velika podjetja, odpraviti je treba trgovinske uvire. Rad bi vam čestital tudi zato, ker ste uspeli zelo hitro ratificirati prostotrgovinski sporazum z Japonsko. S tem smo oblikovali največje prostotrgovinsko območje, pokrivamo 30 odstotkov globalnega BDP-ja, kar zadeva ostala pogajanja, ki še potekajo s Singapurjem in ostalimi, pa upam, da bodo tudi čim hitreje zaključena. Dobro je, da parlament in komisija zaključujeta s svojim delom in da ne odločata o državah članicah oziroma o komisiji v naslednjem mandatu. Področje zonanih odnosov je bilo za vas precej obremenjujoče, ne bom se poglobljeno spuščal v to, lahko povem samo to, da je bilo avstrijsko predsedstvo pragmatično, ne ideološko, niste bili predsedstvo velikih sloganov, ampak predsedstvo, ki dosega rezultate. To je dobra novica, kajti končno je prevladal zdrav razum in to je tisto, kar tudi moja skupina skuša uveljaviti v tem parlamentu. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine Alde, gospod Stelička. Gospod kancler, ne vem, ali boste sploh lahko še prenesli dodatne čestitke, ampak Kljub temu bi rad povedal, da je bilo vaše predsedovanje učinkovito. Uspešni ste bili, avstrijsko predsedstvo je izpolnilo vse svoje namere. Ampak sam vedno vsako šestmesečno obdobje obravnavam ne kot vprašanje uspešnosti predsedstva, temveč kot vprašanje, kako uspešna je bila Evropska unija, kakšen napredek smo kot unija dosegli, ne glede na to, kdo je predsedoval uniji. Mislim, da je to treba izpostaviti, zato ker še vedno govorimo o Evropski uniji 28, morda jutri 27 držav članic, kjer predsedstvo sicer igra pomembno vlogo, ne more pa doseči čudežev, lahko pa doseže veliko. Bilanca stanja, kot sem rekel, je dokaj dobra. Če pa govorimo o številu trialogov, strinjam se, da je tudi to znak učinkovitosti avstrijskega predsedstva, ampak dajmo pogledati zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli ali je res to tista prava zakonodaja, ki nam bo pomagala pri doseganju prednostnih nalog, ki ste si jih zadali. Tri ste si zadali. Zgolj en primer. Skupaj z soporočevalko Angeliko Nibler smo se ukvarjala z kibernetsko varnostjo. Rezultat nikakor ni slab, dober je. Moram tudi reči, da kljub nekaterim manjšim konfliktom, ki smo, imeli, ki smo jih imeli z vašim veleposlanikom, kar je del običajnih trialogov, še vedno ni prišlo do spremembe pri načinu razmišljanja v državah članicah. Pri kibernetski varnosti imamo vedno opravka s tistimi, ki se sklicujejo na pristojnosti in vsemi ostalimi. Najšipkejši člen v verigi Evropske unije pa so običajno države članice. Pomembno je seveda, kakšno zakonodajo uspemo izvajati v praksi, na kaj so države članice pripravljene, kako vzpostavimo kompromis z našimi pravimi ambicijami. Konkurenčnost, digitalno področje, da, tudi tu smo dosegli precejšen napredek, ampak istočasno, če bi imel možgane, pa nimam tako učinkovitih možgan, no bi verjetno, če bi bil zelo inovativen in razvil neko aplikacijo, odpotoval v Silicijevo dolino, ne bi ostal v Evropski uniji, zato ker nekaj ni povsem dobro vzpostavljeno v okviru evropskega sistema. Lahko bi tu in tam storili kaj tudi na boljši način, naprimer, ko gre za notranjo varnost. Strinjam se z vami, da ste obrali uravnotežen pristop, ampak dajmo si priznati, Še vedno obstaja blokada v svetu pri številnih odprtih predlogih. Danes se ne soočamo s krizo, soočamo se s problemom in ko bo nastopila kriza, bomo spet imeli hude težave. Potem proračun. Tudi tu je bil dosežen velikanski napredek, odkljukali ste vse kvadratke, ampak vprašanje je, ali ste vse te kvadratke tudi učinkovito zapolnili. Gospod Zahradil pravi, da bi moral ta vprašanje obravnavati naslednji parlament. S tem se ne strinjam. Nas so izvolili za celoten mandat. Pa naj on sam potem pojasni kmetom na področju kohezije, zakaj zaostajamo, zakaj vse skupaj vpliva tudi na poslovanje. Proračun, ki ga skušamo še vedno sprejeti, no to je kritična pripomba Avstrije, mimo grede, pa ni realističen. Sam sem proti nesmotrnemu trošenju denarja. Prilagoditi pa se moramo novim izzivom. To je dejstvo. Ne moremo nadaljevati z delom, če ne bomo spremenili politik. Proračunska sredstva pa je treba povečati. Sicer pa mislim, da ste opravili odlično delo. Kot Evropska unija pa še nismo opravili naloge. Pri nekaterih vprašanjih nismo izpolnili pričakovanj državljanov. Hvala lepa. Zdaj pa predsednica skupine Zeleni, gospa Keller. Hvala lepa. Žal se ne morem pridružiti vsem hvalam. Predhodnikom, kaj je ostalo od avstrijskega predsedstva, to se sprašujem. Veliko zakonodajnih predlogov ni dosegel napredka, so obtičali v svetu. To, kar je resnično ostalo pri ljudeh in pri nas v zadnjih šestih mesecih, pa je najprej blamažen, kar se tiče Putina, plesa in padanjem na kolena in potem tudi politične kaprice, ki jih je avstrijsko predsedstvo celotilo, kar se tiče migracijskega pakta. To je že res sramotno. Avstrijsko predsedstvo se je odločno mesece pogajalo o tem paktu, zelo veliko držav je bilo združenih, in je opravilo veliko dela. Torej. Potem, kasneje, pa samo odmahne z roko in reče, no, to je hudičevo delo in tega ne spreme. Namesto, da bi iskali smiselne rešitve, ste polemizirali in polarizirali. Sami ste se postavili v nacionalisto-konzervativni krok, kot tudi Orban in Trump. Gospod Kurz, s tem ste škodovali vsem, celotni Evropski uniji. In to še ni dovolj. Tudi vsem ste jasno pokazali, da vaša vlada ne upošteva skupne evropske zakonodaje. Drugače si ne moramo razložiti, da ste sredi predsedstva sklenili, da boste diskriminirali državljanke in državljane EU pri socialni politiki in boste posegli in znižali socialne prispevke družinam, čeprav ste vedeli, da kršite evropsko zakonodajo. Stare vlade čakajo. Ja, se bo zgodilo in s tem to vlašali. No, dobro, na dobri strani pa ni toliko pozitivnega. Boj proti taj davkov, tu ste napredovali in tudi pri zgornjih mejah CO2, pri avtomobilih, tukaj ste žal tudi samo pomagali nemške avtomobilske industrije in potem skupni evropski azilni sistem, tu se žal ni nič zgodilo, niti pri Frontexu, celo pri Frontexu ni bilo napredka, to ste odložili. To pa so bile prenosne naloge avstrijskega predsedstva. Vseeno pa moram reči, v boju proti plastiki smo dosegli napredek in rada bi izredno pohvalila zelo dobro delo vaših uradnic in uradnikov. Še prav posebno pa se mi zdi največja pridobitev avstrijskega predsedstva to, da ste na klimatski konferenci v Katovicah dobili prvo nagrado za fosil dneva. Čestitke! In potem pa imam več upanja, če pogledam na Avstrijo, če si ogledam civilno družbo v Avstriji, veliko ljudi se angažira, se zanima za politiko, gredo na ulice proti desnici, proti rasizmu in proti kratino socialne države. Upamo, da bo tudi na evropskih volitvah tem ljudem uspelo, kajti Evropa potrebuje konstruktivno odprto Avstrijo, celotna Evropa potrebuje tako civilno družbo, ki jo imate vi, ta odločen glas za družbeno kohezijo in proti delitvam. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine GUE NGL, kolega Papa Dimulis. Kancler Kurz, se upravičujem, ampak razočarati vas moram. Sam se ne strinjam z tem vzdušjem v dvorani, ko vam vsi izrekajo čestitke. Mislim, da je škoda, da EU, avstrijsko predsedstvo ni podpisalo migracijskega dogovora v Marakešu. 150 držav je podpisalo ta sporazum. Šlo je za res zmeren, skromen sporazum. Vi ste tudi pisali ta sporazum. Zato me resnično zanima, Zakaj ste osramotili Evrop Evropsko unijo na tak način? Zakaj ste nas osramotili s tem, ko ste zavrnili podpis tega sporazuma? Pa nisem sam edini, ki bi imel tako mnenje. Nisem zgolj eden z levice. Tudi gospod Juncker je izrekel enako mnenje, čeprav je bil morda nekoliko bolj diplomatski, ker je pač del vaše politične skupine. Skratka, ničesar niste storili na področju Evropskega socialnega stebra, ničesar niste storili, ko gre za reformo Dablinskega svežnja. O tem smo se v Evropskem parlamentu s komisijo dogovorili že davno tega, pa vi zadeve blokirate. Potem EDIS, Evropski sistem za zajamčene vloge. Tudi tu ste samo brcali ničesar konkretnega storili. Evropska bančna unija ostaja nedokončana. Tudi ko gre za obdavčanje naprimer digitalnih velikanov, se ni zgodilo nič konkretnega. Pri večletnem finančnem okviru je bila vaša naloga ta, da zbližate stališča, da se doseže dogovor še pred evropskimi volitvami. Če ne bomo sprejeli odločitve s tem v zvezi, to pomeni, da se bo evropsko gospodarstvo poslabšalo. Tako da Se bojim, da je vaša vlada, ki sodeluje z ekstremno desnico v okviru vladanja, tista, ki ovira zadeve. Mislim, da se vzpostavlja res ponesrečen precedenčni primer. To, da vi ovirate prost pretok ljudi po Evropi oziroma v vaši državi bi se uspelo razširiti tudi drugot po Evropi. Svet naj bi odločal soglasno, komisija tudi. Evropski parlament in komisija podpirata tudi sporazum, ki je bil dosežen o dogovoru v zvezi z imenom Makedonije, ampak nažalost smo v zadnjih letih bili priča zelo redkim tovrstnim uspešnim primerom. Ciprasova vlada pa je res odločena, da bo ta sporazum sprejela v Atenah, čeprav smo priča tudi demagoškemu ravnanju strani Pasoka in nove demokracije. Vse to pa je v nasprotju stališči skupin ELS in SD v parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino EFDD, kolega Mojcen. Spoštovani predsednik, predsednik Juncker, Bundeskancler, Kurz. Najprej troje pozitivno za zapisnik. Prvič, zemlja se še vedno vrti, drugič, ni še več vojn, in tretjič, EU še naprej, kot običajno, birokratizira še naprej. In to kljub premjeri. Tako imenovani desni populisti so prvič sodelovali v vladi, ko je prevzela predsedstvo Evropske unije. To kaže, da se v Evropske unije kar nekaj spremenijo in to predvsej drastično. Evropska unija dan danes je drugačna, kot je bila pred avstrijskim predsedovanjem. Kaj ti? Imamo še, ne, še eno novost. Prvič se predsedstvo ni čutilo zavezano biti na vrhu tistih, ki centralizirajo Evropo. Sodelovali so, vendar pa centralizacije niso spodbojali. Noben primer tega ne kaže boljše kot obravnava migracijskega pakta Združenih narodov. Mi iz AFD smo to temo že zgodaj uvrstili na dnevni red. Ampak upam si trditi, da mesece dolgo, ta razprava ne bi bila tako dominantna, če ne bi Avstrija pod svojo turkizno modro vlado tako odločno bila proti migracijskemu paktu. Avstrija je pogumno izstopila iz množice nekritičnih pritrevalcev Evropski uniji in so omogočili to razpravo. Hvala lepa za to, gospod zvezdni kancler Kurz. In zato menim, da avstrijsko predsedstvo, torej nekoč bo pomenilo premik pri zgodovini Evropske unije. Ne želim biti seveda edini, ki je opazil to. Taka eh, manjša upornost pomeni več profila za predsedstvo in prepričan sem, da bodo v stiskem primeru sledila tudi naslednja predsedovanja, ko bodo skušali podati svoje podarke. Gospod in gospodje, malo upora proti še obstoječi ureditvi EU ne pomeni, da ste protievropski, ravno nasprotno. Če ne rečete kar eh, vsemu ja in amen, to ni samo uh, možnost, temveč tudi dožnost držav članic. Tako lahko ukrepimo institucionalni okvir Evropske unije. Končno potrebujemo odgovornost, ki se prezema in ki deluje. Ne pa, da se samo podrejamo super državi EU pod vodstvom parlamenta in komisije. Ta ne, pripričam sem, bomo v prihodnosti večkrat slišali. In to bo dobro za Evropo. To sedaj tudi že unaprej napoveduje. Hvala lepa za pozornost. Gospod Vilimski v imenu skupine EFDD. Gospod predsedujoči, kot Avstrijec bi najprej želel lepo pozdraviti našega kanclerja in nam prenesel prošno, da tudi ostale člane avstrijske vlade, vsaj kar zadeva Eh, tudi ostalim članom svoje vlade izreče zahvalo za vse, kar so naredili v okviru tega predsedstva. Predsedovanje je bilo zelo eh, učinkovito in vzorno in vsi tisti, ki danes iščete dlako eh, v jajcu in poskušate očrniti avstrijsko predsedstvo, bi rekel naslednje. Gospe in gospodje socialni demokrati, v vaši skupini sedijo tudi romunski socialdemokrati. Če se ozrete proti Romuni, kjer potekajo postopki proti vodilnim zaradi korupcije in eh, drugih nepravilnosti, mislim, da nikakor niste. Eh, v takem položaju, da bi lahko sodili drugim. In še nekaj bi eh, želel povedati. Eh, svobodnaška stranka je bila tista, ki je v Avstriji so odločala o največjem povračilu, ki se je kdaj zgodilo v Avstriji. In eh, tako v Izraelu kot v ZDA ta model danes velja za najboljšo prakso. In ne glede na to, kako občutljiva je ta tema, eh, prosim, da eh, nas ne obkladate z očitki. Nakratko pa bi se odzval še na to, kar je povedal predsednik komisije. Rekel je, da ne razume, zakaj Avstrija ni pristopila k paktu o migracijah. Pojasnilo je posebno enostavno. Zato, ker v Avstriji obstaja demokratična večina v vladi, v parlamentu, eh, ki eh, želi še naprej sama oblikovati svojo migracijsko politiko in eh, se to ne želi pristopiti k deklaraciji, ki naj bi bila nezavezujoča, pa vendarle na vsaki točki zahteva od podpisnikov, da se k nečemu zavežejo. Torej, eh, Avstrija ni želela pristopiti k temu, ker bi bilo to eh, v nasprotju z odločitvami naših najvišjih sodišč in bi bila to za nas napačna pot. V času evropskega predsedstva, eh, avstrijskega predsedstva je bila v spredju tudi subsidijarnost, potekal je velik kongres v Bregencu ki eh, je pravzaprav oblikoval nadaljno pot za Evropsko unijo in eh, res se zazimamo za to, da bi eh, v čim večji miri odločali na nacionalni ravni, kajti tam so odločitve boljše kot na nadnacionalni ravni. Avstrijsko predsedovanje je bilo odlično in upam, da bo služilo kot vzor za vsa naslednja predsedovanja. Še enkrat hvala Avstrijski zvezdni vladi. Hvala, je, Hvala lepa, besedo dobi gospod Ojazdovski v imenu nepovedanih poslancov. Hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Čestitke kanclerju eh, Kurcu za proevropsko in hkrati pragmatično predsedstvo. To je primer tega, da je praktičen pristop k evropskim zadevam bolj koristen pristop kot strategija, ki stremi k miselnosti vse čas eh, več in vse več integracije. To je dober pristop, se pravi varstvo okolja, eh, varstvo našega trga pred internetnimi giganti, vse tisto, kar je gospod kancler v svoji predstavitvi izpostavil. In ta razlika v razmišljanju se kaže tudi tekom razprave z predsednikom komisije, tako kar zadeva migracijsko politiko, kako tudi kar zadeva druge vidike. In zdi se, da je več naklonjenosti avstrijski liniji, kajti pomembno je, da je solidarnost z migranti zastavljena realno. Komisija je pred nekaj leti naredila veliko napako, ko je šlo za določitev kvot za porazdelitev oziroma prerasporeditev migrantov in to je pomenilo veliko pad zaupanja v evropske institucije in porast populizma. Tako da tu moramo biti previdni, mi moramo voditi kar se da solidarno politiko, predvsem pa realno politiko in zato mislim, da je pomembno upoštevati izkušnje avstrijskega predsedstva z tega vidika. Rad bi tudi izpostavil pomen boja proti antisemitizmu, o tem je tudi kancler govoril in mislim, da bo to dober temelj za to, da razširimo nasplošno strpnost do različnih verskih skupin, eh, predvsem tiste, ki je najbolj napadana postom po svetu, se pravi kristijanje. Hvala lepa, besedo dobi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Gospod predsednik, nimam občutka, da bi bilo pametno, če bi vsemu, kar je bilo povedano, še kaj uh, dodal. Uh, eh, Kaj ti ne bi želel pravzaprav posegati v to razpravo? Še enkrat se zahvaljujem avstrijskemu predsedstvu in tisti, ki so mnenja, da eh, je primerno uh, očitati kaj avstrijski vladi v zvezi s paktom o migracijah, lahko povem samo, da nisem govoril samo v lastnem imenu, temveč v imenu celotne komisije in tudi marsikoga tu v tem parlamentu. Ocene tistih, ki menijo, da to ne sodi k demokraciji, eh, torej tisti se res eh, motijo. Eh, avstrijska vlada je pokazala veliko pragmatizma, eh, tudi pri predsedovanju in rezultati predsedovanja so taki, da bo to predsedovanje pod črto eh, v zgodovino zapisano kot posebej uspešno in zato vsi dolgujemo zahvalo avstrijski vladi in predsedniku. Kurz. Spoštovani gospod predsednik Tajani, spoštovane gospe in gospodje, nimam več kaj dosti dodati, lahko se vam samo zahvalim za sodelovanje, zahvaljujem se vam za eh, vaše pozitivne komentarje. Moto Evropske Evropske unije je združeni v enotnosti, ne eh, ločeni v enakosti in zato mislim, da je posem upravičeno, da imamo pri določenih zadevah različna mnenja, da tudi skupine zastopajo različna stališča. To je tisto, kar sestavlja Evropsko unijo in to sestavlja tudi naše demokratične države. Ampak vendarle je pomembno, da kljub razlikam na področjih, kjer moramo doseči napredek, to zagotovimo skupaj v Evropski uniji z 28 članicami in tremi institucijami je to pogosto zelo kompleksno, ampak zelo me veseli, da nam to vendarle na številnih področjih uspeva. Pri 53 trilogijih, pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru in tudi na številnih drugih področjih smo vsaj v svetu uspeli doseči soglasje med državami članicami. V tem smislu se vam zahvaljujem za sodelovanje, želim vse najboljše romunskemu predsedstvu. In še enkrat najlepša hvala za vaše gostoljubje v Evropskem parlamentu. Grazie. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vso vašo angažiranost. Prekijem sejo za nekaj minut, potem pa bomo nadaljevali za slavnostno sejo ob 20. obletnici uvedbe evra.